Buenas tardes. Dobro večer vsem skupaj. Imam to čast, da lahko predsedujem ustanovni seji odbora, posebnega odbora postopka Unije za registracijo pesticidov. Prva točka na dnevnem redu je izvolitev predsednika ali predsednice odbora. Naj spomnim uh, poslance na to, da bomo izbrali predsednika oziroma predsednico in največ štiri podpredsednike eh, v skladu z členi 200 in pa 157 našega poslovnika. Najprej bomo izbrali predsednika ali predsednico, na to pa podpredsednike. Um, imamo tudi nekaj uh, namestnih članov, to je gospod Simon, gospa Gof Gjufride, gospod Bambrins.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 Torej, gre za tajno glasovanje, ne bomo glasovali za dvigom rok, glasovali bomo z elektronskimi karticami. Tisti, ki nimate seboj kartice, prosim, da poskrbite za to, da jih boste dobili. Za izvolitev je potreben kvorum, torej četrtina članov odbora. Sedaj pa pozivam k predstavitvi kandidatov in kandidatek za predsednika. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. V imenu skupine SED bi želel predlagati gospoda Erika Andrijeja za kandidata za predsednika odboru postopka Unije za registracijo pesticidov el señor Eric Andriek es miembro Gospod Erik Andrij je član našega odbora. No no eh, gospa predsedujoča, hotel sem samo povedati, da nimam seboj glasovalne kartice, nisem se hotel javiti za predsednika. Pregunto. Torej, predlaganega kandidata sprašujem, ali je podal tudi izjavo o finančnih interesih. Ja, sem. No no Imamo še kakšnega kandidata? Ne. V tem primeru, če želi kdo tajno glasovanje, mora to zahtevati sedaj, sicer pa lahko predsednika potrdimo z eh, ploskanjem. Hvala. Le ruego que suba aquí para continuar la elección de los Vabim ga na govorniški odr, da bo prevzel vlogo predsednika odbora. quelques mots pour. Euh, Najprej. Preden gremo naprej na protokolarni del, še nekaj besed z moje strani. Hvala lepa za vaše zaupanje. Hvala lepa za to, da smo jo potrdili z aklamacijo. Sve sem zelo vesel. Mislim, da je to pomembno za vse nas, za Unijo. Torej, tukaj imamo pred seboj iste izzive kot če sem vesel, po drugi strani pa um, me tudi malce skrbi zaradi trenutnega stanja. Torej, seveda pa želimo, da ta odbor čim bolje dela na vsak način, ker ti tukaj moramo uspeti na tem področju. Nimamo veliko časa, devet mesecev imamo na voljo za to, da zaključimo svoje delo. Torej, da dejansko ponovno pridobimo zaupanje evropskih državljanov. Kajti to, kar se je dogajalo v zadnjih dneh, vidimo, da je poslabšalo zaupanje državljanov. Torej, vidimo, kaj se dogaja v parlamentu, v komisiji. Skratka, mislim, da potrebujemo drugačen pristop in potrebujemo boljši imič, dobro ime Evropske unije. Seveda sedaj ne bi šel v kakšno um, retoriko glede splošne politike, ampak na vsak način stvari se zelo hitro spreminjajo na področju zdravja ljudi, bi rekel tole. Um, ravno to mora biti naša prioriteta, to je tudi zapisano v pogodbah Evropske unije, torej, da je zdravje ljudi prioriteta. In mislim, da vsi skupaj moramo sedaj spoštovati kot prvo pogodbo in pa tudi predvsem poštevati to, kar je pomembno za ljudi, namreč zdravje ljudi. Vidimo, kar se je dogajalo v zadnjih mesecih na področju pesticidov in mislim, da moramo skupaj sedaj narediti čim več za to, da bomo dosegli napredek. Vse skupaj mora biti bolj pregledno, naše delo mora biti bolj prepoznavno, predvsem, ko gre za odobritve na trgu. Na to se moramo sretočiti pri svojem delu. Kar takoj bom rekel, da bom poskušal zbrati čim več dobre volje, podpore vseh in upam, da bomo dosegli prave, konkretne rezultate. Vsi ste motivirani tukaj, želite čim več storiti pri tem in res skupaj mislim, da je prav, da se čim bolj potrudimo. Tako da, kot rečeno, bomo ponovno imeli neko dobro ime um, na tem področju kot Evropa in da bomo čim več dosegli za zdravje 500 milijonov evropskih državljanov. Še enkrat hvala lepa za vaše zaupanje in bomo zelo hitro začeli z delom. Ekipa je tukaj, hvala lepa vsem in mislim, da moramo biti predvsem učinkoviti in smotrni in um, res upam, da bomo to dosegli. Skratka, še enkrat hvala lepa za to, da ste me potrebili s aklamacijo in upam, da bom tudi lahko torej izpolnil ta vaša visoka pričakovanja. Hvala lepa. No, torej, um, če bi lahko bil um, besedilo v svojem jeziku, bi bilo še toliko bolje. Uh, bomo šli sedaj naprej. Gremo kar naprej na prvega podpredsednika. Torej, kandidature um, za prvega podpredsednika, podpredsednico. Um, e Hvala lepa, gospod predsednik. EKR bi želel predlagati Borislava Pijeko, to je naš kandidat za podpredsednika. Poleg njegovega dela v odboru za okolje je gospod Pijerka koordinator eh, oziroma strokovnjak z, iz časa, ko je bil um, namestnik ministra za zdravje na Polskem, kjer se je prav tako zauzemal za trajnostno uporabo pesticidov. Merci. Es... Hvala, gospod Pleka. S, torej, ste kandidati, se strinjate s svojo kandidaturo? je še kdo drug kandidat za mesto prvega podpredsednika, podpredsednice? Ne? Torej, če ne? Ali kdo želi torej izvesti tajno glasovanje? Ne, torej z aklamacijo. V redu, torej, gospod Bejka, ehm, čestitke in prosim, prijte sem na govorniški odr. In bomo šli kar naprej. Hvala. torej na izvolitev drugega podpredsednika, podpredsednice, gospa Müller. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Predlagam kolegica Frederik Ries. Tudi ona je zelo aktivna v odboru za okolje. Prevzela je številne pomembne zakonodajne dosjeje, intenzivno se ukvarja z zdravstveno politiko in želela bi jo predlagati kot podpredsednico. Hvala, gospa Ris, se strinjate s svojo kandidaturo. Ja, v redu. Je še kdo drug kandidat za mesto druge podpredsednice? Ne, torej v redu z aklamacijo ni težav. Torej prosim, prijete sem za govorniški odr. Čestitke še enkrat za to izvolitev. Sedaj pa bomo glasovali za tretjega podpredsednika. Prosim, gospa Vandekamp. NGL, vil krah Katarina Konečna. V imenu GUE NGL bi želela predlagati gospod Konečno, ki je predana članica odbora ENVI in ve veliko o pesticidih. Pripričana sem, da se bo dobro odrezala na tem položaju. Gospa Konečna, se strijate svojo kandidaturo? Da, hvala. Je še kdo drug kandidat za mesto tretjega podpredsednika? V redu, ne, ni danega glasovanja, v redu, nišče ne želite ga. Torej za aklamacijo. Odlično. Torej ste potrljeni, lepo prosim, da prijete sem za govoriški odr. Tudi vi. Gospa Delaj. Hvala, gospod predsednik. Govorimo o imenu skupine LS in um, torej želim, da imamo tri podpredsednike, zato ker moramo biti dosledni. In govorite o učinkovitosti, gospod predsednik, prej. Torej, tudi moramo poštevati, kaj se dogaja v drugih odborih podobnega tipa, naprimer um, odbora TAX 1 in 2. Tam so imeli približno isto um, število članov kot mi in imajo tri uh, podpredsednike. Torej, želim, da ostanemo pri treh podpredsednikih. Um, to je stališče skupaj LS, trije podpredsedniki. V redu, torej smo zelo znani to, kar želi LS. Ali ima kdo nasprotno stališče kot skupina LS? Gospod Pedičini. No, no, io invece ho la proposta della eh, collega Dornano alla quarta. Želel bi predlagati kolega Danana za mesto četrtega podpredsednika, tako da nasprotujem predlogu kolegice iz ELS-a. Um, predlagamo, opisite kolegico Danano za četrto podpredsednico. Tudi ona je zelo aktivna v odboru za okolje, zelo je predana in uh, se že veliko ukvarjala z pesticidi, tako da imamo alternativni predlog k predlogu ELS-a. Hvala, torej dve drugačni stališči. Torej, najprej moramo eh, se odločiti o številu, kajti ELS torej želi, da se to omeji na tri podpredsednike. Torej, najprej moramo glasovati o tem o številu, potem pa bomo šli na postopek. Torej, imam prav, tukaj gledam na desno malce so raznati um, v teh tehničnih postopkih. Torej, bomo glasovali o četrtem podpredsedniku, torej da ali ne, ali bomo imeli, ali želite četrtega podpredsednika, podpredsednico. Uh, Torej, bomo glasovali, um, ali želite tri predsednike, podpredsednike. Torej, ali želite tri podpredsednike, kot predlaga LSC kot pravi gospa uh, eh, Draje. Gospa Ajuzo, želite še kaj dodati? No Želela sem povedati samo, da nimam s seboj eh, glasovalne kartice, tako da bom glasovala z dvigom roke. V redu. Kot rečeno, glasujemo o predlogu LS, da imamo tri podpredsednike. Kdo je za to? Torej bomo elektronsko glasovali. Kdo je za?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 13 da, 9 proti, 4 eh, vzdržanje. Torej, ta predlog ELS je sprejet. Torej, imamo samo tri podpredsednike v tem odboru. In hvala lepa za to, da ste sodelovali pri glasovanju, gospa Dornano. Ja, ima težavo, ker na konferenci predsednika bilo rečeno štiri podpredsedniki in Torej, ne morete sedaj glasovati o tem predlogu LS. Konferenca predsednikov je odločila, res mi je zelo žal za to. Oui, alo, uh... Torej, ni nobene obveznosti. Lahko rečemo, do štiri podpredsednike, to je možno. Potem imamo um, druge podobne odbore, ki so imeli tri podpredsednike, kot je gospe, gospa Delaje povedala. In ja, odbor je vedno soveren, torej samostojen. Mi se lahko odločamo glede na poslovnik. Lahko imamo do štiri podpredsednike, ampak nikakšne obveznosti za eno ali drugo. Torej, danes smo vzeli na znanje to stališče LS in to sem potem dal na glasovanje. Videli smo, kakšno je bilo glasovanje. In kot predsednik torej, želim torej, spoštovati ta rezultat glasovanja. In zato bomo ohranili to številko na tri pri tem odboru. Ne vem, sedaj to ni moje osebno stališče, eno ali drugo, ampak to je kolektivna skupna odločitev po glasovanju. Gospod eh, Pedučini, prosim. No, Pedučini, non Pedučini. Pedučini, skizimo, Pedučini. No, no, no, no, no, problema. Jo, o inicijato bojo zato... Ja, se pročujem, napačno sem izgovoril. Ehm, želel bi podati neko pripombo. Ob začetku mandata tukaj v parlamentu Um, ob začetku mandata nismo spoštovali tako imenovanih džentlmenskih eh, pravil, sedaj se bližamo koncu mandata, pa kar naenkrat spet veljajo. Ne vem, kaj se dogaja. Zakaj je problem, če želi nekdo kandidirati za četrtega podpredsednika? Sej želijo samo prispevati k delu tega odbora. Um, poslanci so se odločili za takšno prakso. Če želite od sedaj naprej uporabljati takšna pravila, potem se zavedite, da bomo kmalo mi imeli večino in se ne bomo obnašali tako kot LS. Ja, hvala za ta komentar še kdo drug glede tega. I, I do not have my voting. Hvala, gospod eh, predsednik. Nimam seboj glasovalne kartice ali lahko dodate moj glas. Glasovala sem za. Ja, seveda. Hvala. Še kdo? Ne, torej smo vzpostavili ta odbor, um, imamo predsednika, tri podpredsednike in bomo kar začeli z delom. Torej, 22. naslednji teden že želimo organizirati prvo srečanje kodoratorjev. In sedaj, ko ste tukaj vsi, tudi koordinatorji, bi rekel naslednje. Uh, Glede, uh, ehm, sam se da govori kot predsednik, ampak morda lahko v tem tukaj glasujemo, torej želim, da imamo torej, um, na sestanku koordinatorja tudi podpredsednike, tako da nas bo čim več, da bomo lahko skupaj delali in seveda tudi oba poročevalca, ki bosta tudi imenovana po srečanju koordinatorja. Torej, kako je s tem predlogom? Ali lahko to torej rečemo? Po Srečno 22. bi tako postopali. Potem imamo, kot rečeno, 9 mesecev za delo. Ni veliko časa in res mislim, da ne smemo izgubljati časa tako na začetku našega dela. Moramo začeti delati čim prej. Torej, 22. se lahko srečamo s koordinatorji in se potem odločimo o tem, da bomo tukaj tudi povabili uh, podpredsednike in pa poročevalca. Um, in potem bomo delali naprej. Torej, kot rečeno, bomo imeli to srečanje kvadratov. Ampak predvsem mislim, da je prav, da smo tukaj čim bolj pregledni, transparentni. Um, v prihodnosti bomo vedno se skupaj zapisovali, kajti želimo biti transparentni pri naših temah in moramo imeti ustrezen način dela. Torej, preglednost je zelo ključna. Torej, mislim, upam, da se skupina strinja, da bi imeli naslednje um, srečanje odbora 12. aprila. Torej, tako da bodo uh, se srečanja zvrstila čim bolj ustrezno. Torej, vam kar tako sedaj povem, da bo takrat sestanek, tako da se boste lahko pripravili na to ponopravno srečanje odbora. Gospa Mošel in potem gospa Karsija, prosim, želite besedo? Bom jaz bom gratulirala. Hvala. Želela bi vsem najprej čestitati, ampak nekaj je zelo pomembno. Termine v teh devetih mesecih, ki so na, na voljo, je treba čim prej določiti, tako da bomo konsekventno vedeli, kdaj se bo eh, posebni odbor sestajal ne moremo reči vsak drugi ponedeljek se bomo sestajali, temveč je treba unaprej, dovolj unaprej določiti termine za eh, sestanke tega odbora, tako da lahko rezerviramo lete in prevoz in tako naprej. Vsekakor je bolje več eh, sej načrtovati kot premalo, če jih bo več, pa kakšne ne bomo imeli, jo lahko črtamo naprej. Torej še enkrat termine je treba načrtovati do konca obstoja tega posebnega odbora. Hvala, jaz seveda to bo glavni um, cilj na našem sestanku v kvadratoru, torej da oblikujemo časovnico za naš odbor, za naše delo, kajti veliko bo tudi predstavitev, zaslišanje in tako dalje in moramo um, vse skupaj ustrezno načrtovati. Torej, seveda, čim prej moramo to storiti, tako da boste um, torej, um, že imeli te datume um, čim prej, torej um, na sestanku koordinatorja na srečo bomo o tem govorili. Gospa um, Aguilera, prosim, beseda vaša. Na kratko. Strinjam se, da je treba poznati koledar eh, sej čim prej zaradi možnega prekrivanja za drugimi odbori. Upam, da bomo to dobili čim prej. Eh, no, eh, ob tej razpravi z pred, podpredsednikom več ali manj, pa bi jaz želela reči, da mi je zelo všeč to, da smo izbrali uh, uravnoteženo predsedstvo. Imamo dva moška in dve ženski in to ni tako običajno tukaj v parlamentu. Čestitam vsem in uh, lahko ste zgled. Hvala lepa. Mikrofon, prosimo. No se opračujem. Bi še kdo rad besedo? Ne? V redu, torej, hvala lepa za vašo prisotnost na prvem odboru. In koordinatorji, prosim, da ostanete tukaj v dvorani, kajti zelo na hitro bomo še nekaj um, pregledali skupaj s koordinatorji. In torej, hvala lepa in se vidimo na naslednjem srečanju, ko bo dejansko začeli z delom. Hvala.